odločilo za medinstitucionalne pogajanja skladno s členom 69c odstavek 1 poslovnika. Ta poročila za pogajanja so na voljo na spletni strani plenarnega sedanja in naslovi bodo objavljeni v zapisniku.